predsednik. Hvala, da ste mi dali besedo, da spregovorim v imenu komisije nadelova v angleščini in dejal, da je to zelo dober trenutek, da pregledamo naše bližnje stališče in tudi finančno pomoč Egiptu. To je prišlo v pravem trenutku, kajti sedaj je tudi računsko sodišče objavilo poročilo o programih povezanih z vlado. Vidimo, da je prišlo do krepitve našega truda v sodelovanju z vlado. Želimo zagotoviti tudi proračunsko pomoč, zato se strinjamo s priporočili, ki smo jih prijeli. Nekateri projekti še vedno potekajo na področju človekovih pravic in eh, upravljanja in vladanja, zato je še težko podati mnenje o rezultatih. V komisiji menimo, da je Egipt ključna država za našo novo sosedsko politiko, kar je povdarjala tudi visoka predstavnica leta 2011, za kar je dobila široko podporo v Evropskem parlamentu imamo novo politiko, ki od nas zahteva, da se osredotočimo na okločujoče eh, socialno in gospodarsko sodelovanje in razvoj, da ukrepimo tudi demokracijo. To smo vključili torej v naš pristop. Naš pristop bo temeljil na spodbudah. Veliko smo storili tudi za načelo more is more, torej več pomoči za več truda za demokracijo, demokratizacijo. Egipt se je znajdel na križišču in treba je počakati da, na to, da vidimo, kam se bo obrnil. Komisija se trdo drži načel. osredotočiti se moramo na vključujoč socialni gospodarski razvoj, ki bi vključil najbolj ranljive programe na projekte, ki bodo pomagali civilni družbi znotraj in zunaj Egipta. Zato, da zagotovimo odgovornost in spoštovanje človekovih pravic, kot tretje pa moramo zagotoviti tudi primerno finančno pomoč za podporo demokratičnemu postopku tukaj smo zelo aktivni in sedaj revidiramo našo pomoč. Dobili smo nekaj poročil, kar bo zelo dobra osnova za naše delo. Čakamo tudi na politične smernice tukaj v Evropskem parlamentu in tudi na svetu zunanjih ministrov 24. julija. tako bomo lahko zauzeli celovit evropski pristop. Veselim se že vaših vprašanj, zato bom sedaj kar zaključil, da imam več, več časa za razgovor. Hvala. Um, next speaker. Naslednji je gospod Karel Pinksten, ki je član Evropskega računskega sodišča. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vam za povabilo, da predstavim posebno poročilo za Egipt v vašem odboru. Glavni cilj računskega sodišča je, da ustvarimo dodano vrednost za politično razpravo. to delamo na podlagi zelo stroge in natančne metodologije. Ko smo začeli z našo eh, revizijo, smo se osredotočili predvsem na gospodarsko učinkovitost. Začeli smo z glavnim revizijskim vprašanjem, to je naše izhodišče. Vprašanje se glasi, sta Evropska komisija in služba za zunanje delovanje učinkovito opravljala s pomočjo za izboljšanje upravljanja in vladanje pred in po protestom leta 2011. Izhodišče revizije je leto 2007. Takrat smo začeli s tem inštrumentom za sredozemlje in pokriva dve obdobji pod predsednikom Obarakom in pod predsednikom Morsijem. Osredotočili smo se predvsem na učinkovito upravljanje in na dve ključni področji upravljanje. Prvo, demokracija in človekove pravice in drugič, upravljanje z javnimi financami in boj proti korupciji. Obdobje leta 2007 do septembra lansko leto. Hm. To obdobje smo torej pregledali. Upam, da ste vsi imeli čas, da pregledate dokumente. V vseh naših revizijskih poročilih najdete vprašanje, izhodišno vprašanje, potem pa najdete veliko podatkov, dejstev, številk, s katerimi odgovarjamo na vprašanje, pa do vprašanja, potem imate zaključke, na koncu pa še priporočila. Kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da sta komisija in služba za zunanje delovanje upravljali z finančno pomoč na tak način, da nista učinkovito prispevali k zboljšanju demokracije in upravljanja. Vprašanje je ne. Zakaj? Prvič, zaradi zelo težkih razmer v Egiptu in tudi zaradi pomankanja dobre volje strani Egipta pod predsednikom Mubarakom in Morsim. In drugič, to je tudi posledica pomankanja tesnega sodelovanja med komisijo in službo za zonalne delovanje. Toliko o zaključkih in ugotovitvah. Pozivam vas, da si pogledate dva odstavka. Imamo zelo zanimiv odstavek o javnih financah. Gre za odstavek številka 47. Potem zaključil gospod predsedujoči. 60 odstotkov pomoči je bilo dodeljenih v okviru sektorske proračunske pomoči. In to je pogojeno z dobrim proračunskim sistemom za upravljanje z javnimi financami. Do tega trenutka v Egiptu ni neodvisne revizijske službe, ni nobenih eh, jasnih podatkov o izdatkih za vojsko, ki zauzema velik delež proračuna, ni nobenih jasnih eh, podatkov o izdatkih za predsednika. Imamo posebna sredstva in posebne sklade, ki dosežejo znesek 4 milijarde evrov. Torej, nimamo nobenih možnosti za zaključek, da bi ugotovili dobro in, in solidno upravljanje z javnimi financami. Na področju demokracije in človekovih pravic pa mislim, da je jasno, da v Lizbonski pogodbi v členu 21.1 je jasno zapisano, da je treba spoštovati demokracijo in človekove pravice, tudi eh, ženske, ženska združenja so jasno zapisana tudi v 18. členu govorimo o demokraciji in človekovih pravicah. Torej, ugotavljali smo dejstva, porabljena sredstva in potem na to pogledali v luči pogojev. Toliko o tem poročilu. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Pinksten. 14 poslancev se je prijavilo k besedi. Vsakemu dam minuto in pol prosim, da se držite časovne omejitve. Prvi je gospod Salafranka. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da vsi zelo dobro poznamo situacijo v Egiptu. V četrtek je Evropski parlament sprejel jasno resolucijo, v kateri, resolucijo, v kateri smo izrazili stališče in s tem spremenili prejšnjo resolucijo za to, da jo prilagodimo vojaškemu udaru v sredo. Rezultat je polarizacija, to je jasno. Sedaj pa se je treba izogniti in to je naš politični cilj, da bi prišlo do civilnega konflikta, ki bi povzročil še večjo pomankanje stabilnosti v tej državi. Slišal sem tudi poročilo računskega sodišča glede učinkovite porabe pomoči, vendar pa je treba zastaviti vprašanje, če bi bila pomoč res učinkovito porabljena, bi se lahko izognili tej situaciji. Ne vem, mislim, da ne, kaj ti ZDA podpirajo z milijardo in pol e, egipčansko vojsko in ravno tako niso mogli preprečiti situacije. Sodelujemo sedaj z ZDA v delovni skupini in spodbuditi je treba muslimansko bratovščino, da sodelujejo v volivnem postopku, čeprav bodo izgubili na volitvah. Tako saj domnevamo. Videli smo namreč, da je del islamistov podprl vojaški udar. Prišlo je do protestov na ulicah in zato mislimo, da bodo na volitvah izgubili. Evropska unija bo spremljala volilni postopek proces, to je jasno. Bomo podprli volivni postopek pod vsemi pogoji in v vsakih okoliščinah ali samo, če bo ključujoč. Mislim, da je najbolj pomembno, da storimo vse, kar lahko uporabimo, vse kontakte in vas pritiske, kako le znamo, da se lahko izognemo konfliktu. Najlepša hvala, gospod Salafranka, gospa Gomez, najlepša hvala. Predsednik Güli iz Turčije je v protestih povdaril, da pri demokraciji gre za več kot za volitve. Volitve pa so pomemben dejavnik v demokraciji. Prihajam iz države. Torej, videli smo državni udar v Egiptu, s katerim so strmoglavili diktatorski režim in zato moramo poslati močno sporočilo Egiptu in lahko samo podpremo prenos oblasti na civilno oblast. Strinjam se s kolegom Salafranko pri tem, da moramo podpreti volivni proces v Egiptu samo v primeru, če bo ta vključajoč in pravičen in da želimo doseči vključno upravljanje vladanje. Želimo vprašati gospoda Leona, kakšne so politične sile v tem trenutku. Salafisti in Nur sedaj podpirajo vojaški poseg. Zanima pa me, kakšno vlogo bodo igrali pri oblikovanju nove zakonodaje, nove ustave, zato da zagotovimo, da gre za demokratičen volivni proces, kjer se spoštuje ženske, do sedaj se jih ne spoštuje, da se jim da vse pravice, da se zagotovi tudi svobodo izražanja. Lepša hvala. Thank you. Ms. Brandner. Hvala lepa, gospa Brandner, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala, da ste danes eh, z nami. Eh, lahko na dolgo razpravljamo, kaj se je zgodilo v zadnjih dneh, vendar mislim, da je bolj pomembno, kaj je še pred nami. Tu gre za demokracijo, za volitve, vendar treba je izpostaviti, da naj to ne pomeni cenzure, samovoljnih eh, zapiranj. To se vse namreč dogaja in mi moramo jasno pokazati, da je to nespremljivo, ne glede na to, kdo pride na oblast. Eh, naslednji teden bomo imeli pač svet zunanje zunanjih ministrov 24. julija in mislim, da je to dobra priložnost, da rečemo, sedaj imate dva tedna časa, ali boste šli v pravo smer in mi bomo uh, temu primerno ravnali, ali pa boste šli v napačno smer in boste nosili močne posledice. Mislim, da bi lahko vseh, uh, vse države članice dale ta signal. Uh, to bi bil močan znak. Torej, lahko bi rekli, ta dva tedna uporabite dobro, kajti sicer bodo pač posledice, ne samo finančne, temveč tudi politične. E, to priložnost bi morali zagrabiti sedaj. In potem pa o eskalaciji. E, tu gre za več kot samo versko proti neverskim. Tu gre za različne akterje in mislim, da moramo biti biti bolj zahtevni. Eh, ne moremo samo eh, zahtevati sodelovanja vseh, eh, inkluzivnost, mi moramo tudi pomagati. Mi moramo pomagati, kako zbrati vse za eno mizo, tudi muslimanske brate, vse akterje. Ali obstaja kakšna možnost, da organiziramo konferenco, naprimer z drugimi akterji, Saudsko Arabijo, Katarjem in drugimi? Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospod Nec. Gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila vsem gospodom za njihove prispevke k tej razpravi. Spomnim se, da eh, sem v prejšnjih razpravah o Egiptu večkrat svarila pred alžirskim scenarijem, kjer eh, je prišlo do prekenitve volilnega procesa zaradi tega, eh, ker izid volitev ne ustreza eh, ali prebivalstvo ali pa mednarodni skupnosti. Bojim se, da je to, čemu smo priča, eh, podaljšani eh, Eh, alžirski scenarij in to je zelo zaskrbljujoče. Prvo vprašanje bi moralo namreč biti, kaj lahko storimo, da preprečimo pravo državljansko vojno. Kajti, če stranke pozivajo k bitkam in boju zopr vojsko, je to seveda recept za eh, vojno. In to nas mora biti. To mora nas mora skrbeti predlog kolegice Brandner, ne vem, ali to igra lahko kakšno vlogo. Mi moramo izkoristiti vse, kar pomaga in je treba uporabiti tudi pritiske in eventualno bo treba prekiniti začasno tudi finančno pomoč, eh, dokler ne bomo pač videli, da gre proces v pravo smer. Eh, predsednik, rekli ste minuto in 30, torej mislim, da se bomo lahko še eh, povrniti pristopili k tej razpravi, zlasti seveda tudi eh, k poročilu eh, in eh, ki pravi, da pač to ni tako politično vprašanje, pa je zelo politično vprašanje in o tem moramo še razpravljati. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Tenok. Hvala lepa, gospod predsedujoči v Strasburu. V plenumu sem govoril o tem. Pozdravil sem vojaški poseg v Egiptu ravno zaradi tega, da se izognejo prelivanju krvi in državljanski vojni. Prebivalstvo je zavračalo nekompetentnost muslimanskih bratov njihove vlade na področju gospodarstva in eh, niso hoteli, da bi eh, Egipt postal eh, šariatska teokracija in uh, niso hoteli sprejeti preganjanja krščanskih uh, koptov. Uh, torej, pozdravljam angažma uh, začasne vlade, ki želi ostati uh, samo toliko na oblasti, dokler ne bodo opravili demokratične volitve. Ne smije seveda priti do uh, maščevanja, seveda je bilo nekaj zapiranja in podobno. Uh, sprašujem pa se, koliko je res potrebno zaradi legitimnih varnostnih eh, razlogov ali pa koliko je to res posledica maščevanja nove vlade. Eh, kako lahko preprečimo, da bi Egipt postal eh, cilj džihadistov, ki bi potem prišli eh, destabilizirati državo z oboroženim terorističnim uporom. Hvala lepa, gospod Tenek. Gospa Lulin, prosim, beseda je vaša gospa Lösing, eh, hvala lepa. Strinjam se z vami, da ne smemo kar tako nediferencirano govoriti o vojaškem puču, vendar tu v vojski ni progresivnih eh, tokov. V preteklosti so sodelovali eh, z muslimanskimi brati, zato da bi zavarovali lastne privilegije. Zaradi tega moramo v prihodnje biti zelo previdni in gledati, ali bo vojska zahtevala oblast. Eh, če želimo spremljati politični proces v Egiptu in pomagati, potem moramo skrbeti za to, da bodo res izpolnili zahteve prebivalstva. Mi imamo tam široko gibanje za več socialne pravičnosti, za kulturno svobodo in marsikaj drugega. In kritično se moramo vprašati, ali nismo v preteklosti povsem napak ocenili vloge muslimanskih bratov. Pred kratkim je Mursi bil pri Merklovi in eh, zunanji minister Nemčije je med ubijanjem in podobno v Egiptu dejal, da naj bodo egipčani strateško potrpežljivi. To je očitno bila res napačna ocena situacije. Mi moramo podpreti torej zahteve prebivalstva. Več kot 60 protagonistov civilnega gibanja ki je tudi sodelovalo pri teh revolucionarnih eh, protestih je napisalo pismo in mi moramo biti pozorni na to, kaj pišejo te organizacije. Hvala lepa, sedaj pa gospod Panceri. Grazie. Hvala. Moram odkrito eh, povedati, da vedno spet rad slišim analizo tistih, ki se stalno ukvarjajo z Egiptom kaj ti če. Na prehodu iz ene faze v drugo se moramo vprašati, ali smo storili vse, smo, kar smo lahko storili in moramo seveda ustrezno oceniti tudi sile. In mislim, da so američani v tem zadnjem obdobju storili veliko napak. Če ne bomo sposobni dati neke sodbe, potem bo da naši odnosi z Egiptom vedno samo birokratsko ocenjeni. Zato je pomembna ta razprava, kaj ti obstaja nevarnost, da ne razumemo prav, kaj se dogaja in kaj je treba storiti. Torej, posledice državnega udara so že vidne in bodo vedno bolj jasne, predvsem eh, ne bo, da eh, musliman, ne bo uh, muslimanska bratovščina tista, ki bo to koristila, temveč predvsem salafisti. In zato moramo biti zelo previdni. Po mojem mnenju moramo stopiti na plin, tako kar zadeva posredovanje, ki ga lahko uh, začnemo izvajati takoj, s tem, da smo tudi bolj uh, številčno prisotni tam. In drugi vidik, ne glede na računsko sodišče, moramo dati na voljo tudi dovolj finančnih sredstev, kajti ekonomska in socialna kriza eh, je bistven dejavnik in tudi vpliva na moč posameznih političnih sil. Gospod Anšon, hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. E, eh, torej, veliko znakov kaže, da se usmerjajo v državljansko uh, vojno in mi potrebujemo uh, konkretne rešitve, vendar uh, pravzaprav ne dajemo nič uh, kot uh, samo previdne izjave. Primerjamo vse to z alžirskim, s turškim in ne vem kakšnim scenarijem. Uh, počutim se nekoliko naivnega. Po bitki namreč ugotavljamo, da so muslimanski bratje imeli agendo, ki nam morda ni všeč. In Mursi eh, je bil pač tu prvi med njimi. In mi smo ugotovili stvari za egipčani. In vojska je pač še vedno v igri in mi ne vemo, kaj ima vojska v glavah. In mi ugotavljamo, da eh, Egipt ni švedska demokracija. Govori se o ustavnem redu v Egiptu, vendar ta ustavni red je v Egiptu star eno leto. Se pravi, eh, to eh, nič ne koristi v tako spremenljivi situaciji, kot je sedaj v Egiptu. Eh, torej, eh, eh, mi se lahko opiramo na institucije, vendar to nam ne daje nobene moči pri reševanju tega problema. Mi imamo pač tu poročilo računskega sodišča, ki Eh, kaže zelo formalističen pristop in mi vidimo pravzaprav, kakšen je rezultat danes. Eh, mi smo oddaljeni od egipčanov, mi se moramo potruditi, da govorimo z vsemi uh, In eh, sedaj pravzaprav zamudo ugotavljamo, da smo bili naivni in da odkrivamo šele sedaj, eh, katere sile delujejo v Egiptu. In strinjam se z gospodom eh, Tenokom, ta drž, vojaški udar je morda boljši od drugih rešitev, vendar mi moramo sedaj bedeti na tem, da vojska ne ostane na oblasti. Hvala lepa naj spomnim na to, da bomo imeli tolmačenje na voljo do 12.40, potem bomo pa nadaljevali v angliščini. Gospa Romero Lopez. <clears throat> Najlepša hvala. Mislim, da mora Evropska unija najprej doseči to, da se vojska umakne. Kako bi lahko preprečili, da ne bi prišlo do državljanske vojne. Ni namreč enako, da pride do nekaj smrtnih držav ali pa da imamo več tisoč smrtnih žrtev. Torej imamo prvi cilj, da preprečimo državljansko voj, vojsko, vojno, če imamo seveda zmožnosti za to. Po drugi strani pa je treba pogledati, če lahko Evropska unija poskrbi za spravo med političnimi silami, da se politične sile združijo za tranzicijsko vlado, kaj ti to tranzicijsko obdobje je treba napolniti s politiko, ne pa spori in konflikti. Pomoč pa moramo pogojiti z temi procesi demokratizacije, političnimi procesi in da samo tako damo pomoč. Torej, doseči moramo kohezijo, ki sedaj ne obstaja, če ne bo vojska ostala tam v nedogled. Arlaki. Gospod Arlaki. Thank you. <clears throat> I appreciate the, the cautious position. Cenim seveda previdni eh, pristop eh, gospoda Leona. Mi pa moramo spoznati, da se je arabska pomlad šele začela. To bo dolgotrajni proces eh, z vrhunci in paci in tu bodo tudi mnogi paradoksi. Mi se moramo torej pripraviti na dolgoročno. Uh, krizo in tu ne bo prišlo do takošnje stabilizacije. Kdo bi si mislil, da bo demokratična revolucija eh, prevedla do islamistične eh, države eh, in eh, mi smo delali napako, da bo Mursi stabiliziral Egipt, ker pač predstavlja glavno silo v tej politični in kulturni areni. Te napake, ki so jo naredili zlasti američani, ne smemo ponavljati. Mi se moramo osredotočiti na dolgotrajno vzpostavitev institucij in gospodarsko obnovo. Eh, razmisliti moramo o prekinitvi eh, naše pomoči Egiptu, kajti eh, širitev oziroma ne, eh, eh, bila je tudi napaka, da so američani nadaljevali z pomočjo Eh, ker jih pač očitno niso eh, zanimale detajli krize. Se pravi, mi se moramo tudi osredotočiti na vzpostavitev institucij. Gospa Kronberg, za egipčansko situacijo eh, so večja vprašanja. Tu gre tudi za verodostojnost našega boja za demokracijo. Tu gre seveda za vprašanje, ali lahko uh, predstavlja vojaški puč nekaj demokratičnega, eh, ali eh, bodo podprli nove sile, eh, ali so torej prebivalstvi to želeli in kako je z človeko oziroma z organizacijami za človekove pravice. Tu gre seveda tudi za vprašanje, kaj je za bližnji vzhod demokracija. E, če bodo videli v tem samo ekonomsko vprašanje in če bomo mi videli v tem samo ekonomsko vprašanje, potem ne bomo dosegli veliko. Mi moramo biti dosledni in verodostojni. Hvala lepa. In sedaj pa zadnji, gospod Howitt, minuto in pol. Najlepša hvala. E, če je Egipt test za sosedsko politiko. Potem imam vprašanje za gospoda Leona. Ali ste bili pripravljeni na to? Ali ste to pričakovali? Mi moramo preučiti lastno eh, vlogo. Mi nismo odgovorni za vse, vendar mi moramo vedeti, ali smo stvari dovolj razumeli in pravočasno razumeli. E, sedaj, kaj pa čakamo, mi čakamo in gledamo. In strinjam se vsemi, ki so rekli, da eh, smo zaskrbljeni zaradi eskalacije. Torej, želimo se izogniti državljanski vojni, vendar kaj delamo, da to dosežemo? Ali je to samo opravičilo za vojaško intervencijo. Jaz imam pač bolj uravnovešeno mnenje. Edino opravičilo je pravzaprav, da Mursi eh, zauzema če dalje bolj nedemokratski pristop, vendar mi moramo zelo natančno eh, pač eh, oceniti situacijo. Hvala lepa.